želeli obravnavati, bodo dobili odgovor v pisni obliki. Sporočam vam, da srečanje 5. oktobra 2009 in se je na tej seji odbor Libe odgovoril negativno na odpravo imunitete poslanca Fioreja za kar je prosilo sodišče v Italiji avgusta 2009. To sem zapisala in to bomo tudi poslali pristojnim oblastem v Italiji. EBP in EFD sta zaprosila za spremembe v